Herr Präsident! Bene, riprendiamo la seduta. Tako, ponovno bomo začeli za našo sejo. Govorili bomo o zeleni knjigi, o zdravstvenih delavcih v Evropi in Takoj bom predala besedo komisarki Vasilju v imenu komisarke. Gospa komisarka, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, zelo.